Zaključena, hvala lepa. Zdaj pa poročilo gospe Weber. In sicer gre za listino Evropske unije, določitev standardov za svobodo medijev Evropske unije. Renata, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegi, vedno znova pravimo, da je medijska svoboda temeljna pravica, ki je temelj Evropske unije in to drži. Ampak ali smo zadovoljni s tem, kakšne so razmere na področju svobode medijev po Evropski uniji? Nekaj razlogov je, zakaj smo lahko zadovoljni, še več pa je razlogov, zakaj moramo biti zaskrbljeni. V našem parlamentu smo imeli že kar nekaj razprav o stanju in vlogi medijev v številnih državah članicah. In zahvaljujem se komisarki Krusovi za stalno podporo pluralizmu medijev in medijski svobodi. Želela bi si, da bi lahko enako trdila za komisijo na splošno, ampak dejstvo je, da je razlog, zakaj to poročilo obstaja, ravno to, da bi si naš parlament želel eh, močnejšega odziva strani komisije predvsem uh, strani komisarke za temeljne pravice vsakič, kadar je medijska svoboda ogrožena v katerikoli državi članici. Drugi člen pogodbe in enajsti člen listine Evropske unije o temeljnih pravicah eh, si zaslužita zaščito strani komisije, ki je varohinja pogodb, to pa se doslej še ni zgodilo. Zato upamo, da smernice in priporočila, ki izhajajo iz tega poročila, Eh, bodo prihodnje upoštevana tudi strani komisije in strani držav članic eh, kajti to predstavlja stališče ne samo nas kot izvoljenih predstavnikov evropskih državljanov, ampak gre tudi za rezultat na stotine ur posvetovanja z organizacijami civilne družbe eh, in regulatornimi organi temeljni standardi, kot je novinarska neodvisnost, uredniška neodvisnost, to je nekaj, kar ne sme manjkati v nobenem uredništvu. Države članice morajo spodbujati raziskovalno in etično novinarstvo. Zaskrbljujoče je, da so novinari vse pogosteje žrtve pritiskov, nadlegovanja ali celo nasilja in pozivamo vse države članice, da zagotovijo, da bodo novinari lahko svobodno in prosto uh, Eh, ter varno poročali. Na ta napad na novinarja je napad na svobodo medijev in na pravico državljanov do informiranosti. Zato je take napade potrebno takoj preiskati in kaznovati. Izredno pomembno je, da v vsaki državi članici obstaja pregledna, stabilna zakonodaja, ki ščiti novinarje in njihovo vlogo eh, nekakšnih eh, psov čuvajo v družbi. Uh, ne smemo se spuščati v položaje, kakršno se pojavlja v moji državi Romuniji, ko po sedmih letih klevetanja, ki eh, ni več kaznivo po kazanskem zakoniku, po nedavni odločitvi. Eh, Ustavnega sodišča eh, poteka široka razprava o ponovni kriminalizaciji. In jutri bomo glasovali o poročilu, v katerem bomo eh, pozivali države naj eh, to dejanje čim prej dekriminalizirajo. Potrebujemo preglednost, kar zadeva lasništvo medijev in pripričati moramo pretirano koncentracijo. Potrebujemo pravila za boj proti konfliktu interesov, ki izhajajo iz združevanja političnih položajev in nadzora nad medijskimi hišami. Potrebujemo neodvisne nadzorne organe. Potrebujemo novinarje, ki ne bodo o nas pisali samo prijazno, ampak ki nas bodo vse obveščali in ki bodo tudi nadzorovali nas politike. Zagotoviti jim moramo možnost, da bodo opravljali svoje delo in to je tisto, tisti bistveni element tega poročila. Hvala. Hvala. Najprej gospod Luhan, prej ste se prijavili na sedežu 6 čez 6, lahko se presedete, če želite. No, tudi sam sem nisem izbral tega sedeža. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisarka, kolegi in kolegice. Najprej hvala uh, gospe Weber za poročilo in čestitke za upravljeno delo. Uh, V zadnjem času se mediji po vsej Evropski uniji soočajo s podobnimi težavami. Zato je bilo tudi pripravljeno to poročilo o določitvi standardov po vsej Evropski uniji in to predstavlja korak naprej in spodbudo za Evropsko unijo eh, in predvsem komisijo, ki mora bolj pogumno delovati, kar zdaj v zakonodaju na tem področju. Želel bi povedati dvoje. Najprej kar zadeva komercialne medije. Potrebujemo transparentne informacije glede eh, lastnikov in uporabnikov teh medijev. To bi bilo koristno za državljane, ki bi na ta način imeli več informacij eh, tudi o tem, kakšne ponudbe so deležni. Eh, drugo, kar bi želel omeniti, pa je mehanizem, ki ga je vzpostavila Evropska komisija in sicer gre za preverjanje izvajanja listine o temeljnih pravicah, ki govori tudi o pluralnosti medijev, o enakopravnem dostopu do informacije in o zagotavljanju pravice medijev, oziroma svobode medijev. Hvala, gospa Gönc. Najlepša hvala, gospa. Eh, predsedujoč, gospod predsedujoči, to poročilo je eh, povsem jasno in terja, da bi morali biti nadzorni organi v medijih neodvisni od parlamenta, od političnih strank in od opozicije. Eh, in soglasno smo to poročilo v odboru podprli in upam, da se bo enako zgodilo tudi na plenarnem zasedanju. Seveda ne želimo pretirano regulirati tiska in medijev, ampak pomembno je, da zagovarjamo evropske vrednote in mediji so pomemben stabr evropske demokracije. Razmere na področju svobode medijev v državah morajo biti pod nadzorom. Poleg tega je potrebno izpostaviti raziskovalno novinarstvo, ki potrebuje evropsko podporo in upamo, da bodo tudi strokovnjaki Evropske komisije prišli do podobnih sklepov kot odbor Libe. Sicer pa se zahvaljujem komisarki in si uh, želim, da bi še v prihodnje tako dobro sodelovali. Hvala. Najlepša hvala, gospod Sargentini. Dank u voorzitter en dank u mevrouw Weber. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, najlepša hvala tudi poročevalki gospe Weber. Kar nekaj časa smo čakali na to poročilo in naj vas opomnim, da po dolgoletnih razpravah smo zdaj končno pripravili uh, to poročilo, ki govori o svobodi medijev. Eh, v preteklosti smo govorili o razmerah v Italiji, na Mačarskem, ampak to poročilo se ne omejuje na ti dve državi, kajti zavedamo se, da je, eh, je napredek mogoč tudi v drugih državah. In eh, prava demokracija enostavno ni mogoča brez svobode tiska, brez svobode medijev. V eh, Evropskem parlamentu nismo pooblaščeni za to, da bi oblikovali pravila za novinarje, da bi posegali v medije. Uh, Eh, naša naloga pa je da zagotovimo da obstaja medijska svoboda da imajo novinarji možnost opravljati svoje delo in da imajo državljani možnost izbirati med enim drugim in tretjim časnikom torej potrebna je tudi pluralnost Poročilo smo zdaj predložili, upamo, da bo jutri sprejeto z veliko večino in zanima nas, kdaj lahko strani komisije pričakujemo nove zakonodajne predloge, tako da bomo dejansko zagotovili svobodo novinarjem. Hvala. Hvala, gospod Petrovski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V 31. točki tega poročila Evropski parlament poziva komisijo naj preveri, ali komisija podeljuje dovoljenja radiodifuzijskim hišam na podlagi objektivnih nediskriminatornih kriterijev. Komisija pa bi morala predvsem preučiti diskriminatorne prakse eh, in omejiti svobodo katoliških medijev na polskem. Tu imam v mislih predvsem eh, svežen okoli televizijske hiše Trvan. Sam sem že napisal pismo komisarki Krösovi, zahvaljujem se ji za njeno podporo, ampak v zadnjih šestih mesecih se ni, ni nič spremenilo. Pred nedavnim je v Evropskem parlamentu potekala posebna javna predstavitev, kjer je bilo govora o diskriminatornih praksah proti katoliškim medijem na polskem. Uh, Politiki in državljani na Poljskem so zbrali 2 milijona podpisov zoper tako diskriminacijo. In če želimo biti resni, potem morata tako parlament kot komisija najprej namenjati pozornost takim vprašanjem. Hvala. Gospod Jobro. Panie przewodniczący, szanowni państwo, problem wolności. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, vprašanje medijske svobode je temeljno vprašanje. Brez svobodnih medijev ni demokracije, ni standardov, ki pa so bistvo Evropske unije. Nažalost, z izjemo Eh, nekaterih besed, ki smo jih slišali strani komisije, smo priča uporabi dvojnih meril in eh, zaradi tega smo zelo zaskrbljeni. Ni dovolj, da zgolj imenujemo države, kjer je medijska svoboda ogrožena. Potrebno je intervenirati, potrebno se je odzvati, kadarkoli je svoboda medijev zlorabljena ali kadarkoli je omejena. Uh, To je nekaj, kar moramo imati zelo resno, kaj ti gre za temeljno načelo in za nosilni stebr Evropske unije. Moj eh, predhodnik, torej prejšnji govornik, gospod Petrovski, je omenjal, eh, težave z izdajanjem dovoljen eh, določenim radiodifuzijskim hišam na Polskem in to je zelo realen problem, na katerega pa se Evropska komisija ni odzvala. Mi bi si želeli, da bi se enaki standardi uporabljali za vse. To je zelo pomembno tudi za ugled komisije, kar zadeva svobodo govora. Gospod Ehrenhauser. Najlepša hvala. Spoštovana kolegica, gospa Weber, izpostavil bi eno vprašanje in sicer o mrežno neutralnost. Ta besedna zveza se v poročilu pojavlja samo enkrat in sicer v stališču odbora za kulturo. Tam je to omenjeno na enem samem mestu in eh, zapisano je, da naj bi spodbujali tako neutralnost. Eh, vendar pa mislim, da je velika škoda, da se to ne pojavlja tudi v vašem poročilu. Zakaj? Eh, živimo v digitalni družbi, med seboj so povezani ne samo računalniki, ampak številne druge naprave. Eh, komunikacija poteka vse smeri, vedno več je digitalnih knjig, eh, časnikov eh, in vprašanje o mrežne neutralnosti, eh, vprašanje ali se vsi podatki enakopravno obravnavani, je odločilno vprašanje, kar zadeva svobodo medijev, kar zadeva pravico do informacij in kar zadeva pravico do svobode govora. In mislim, da bi bilo pomembno ta koncept vključiti tudi v osredno besedilo sporočila. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Esaja. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana gospa komisarka, slišali smo, da so mediji pravzaprav simbol demokratične družbe in da so meje svobode medijev tudi meje demokracije. Simbol oziroma dober znak v družbi je, da imajo ljudje svobodo govora in da imajo eh, pravico pridobivati informacije. In to mora veljati tudi za sodobne medije, kot sta internet in socialna omrežja. V Evropski uniji obstajajo eh, številni nacionalni organi, ki so zelo pozorni na razvoj dogodkov, ki pripravljajo poročila in ki eh, o tem govorijo, ampak potrebno je obravnavati tudi vprašanje človekovih pravic. Nekaj poročil je bilo pripravljenih tudi v Evropskem svetu eh, v zvezi s tem vprašanjem. Eh, v tem kontekstu pa je pomembno izpostaviti tudi Köbenhavnska kriterija, na podlagi katerih odločamo, ali določena država lahko postane članica Evropske unije ali ne.

da vzpostavimo evropski mehanizem nadzora, eh, s katerim bomo kontrolirali svobodo medijev po državah članicah. Na Mačarskem smo imeli v preteklosti kar nekaj težav na tem področju in v poročilu Weber lahko jasno preberemo, kakšne so razmere v naši državi. Tudi eh, komisarka Kruz je sodelovala pri noveliranju zakonodaje, ampak vse težave še niso odpravljene, kaj ti mislim, da javni mediji na mađarskem v svojih poročilih sploh ne odražajo realnosti, ampak gre pogosto za zavajajoča poročila, enostavno za laži, kar državljanom prepričuje, da bi bili dejansko zanesljivo obveščeni. Najlepša hvala, gospod Migalski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, mislim, da je to poročilo vredno podpreti, kajti med drugim omenja tudi nekaj elementov v zvezi z javnimi mediji. Zato se izredno zahvaljujem poročevalki, kajti to so predlogi, ki jih je eh, oblikoval odbor za kulturo, katerega član sem tudi sam in seveda izredno podpiram te odstavke. Seveda so razmere v Evropi boljše kot drugod po svetu, vendar pa to ne pomeni, da so razmere zadovoljive. Moji kolegi so kot primer navajali televizijsko postajo Trvam, sam pa vas po drugi strani lahko obvestim, da je minister za promet zahteval 8 milijonov evrov, kot jamstvo strani eh, enega od časnikov, ki, eh, so, ki je pisal od eh, o njegovi uri. Eh, njegova ura naj bi bila bistveno dražja kot eh, karkoli, kar bi si lahko privoščil svojo plačo. Premije je pred sodiščem torej, naznanil tudi eh, drug časnik, ki je objavil šalo na njegov račun in zaradi tega se je novinar znašel pred sodiščem. Torej tudi zaradi takih dogodkov se vam zahvaljujem za pripravo tega poročila in pozivam komisijo naj obravnava dogodke v državah članicah. Najlepša hvala. Še eno stališče z Polske, gospa Jažloveška. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, przyjęta trzy lata temu dyrektywa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod in gospode, pred temi leti smo sprijeli direktivo o audiovizualnih storitvah. In mislim, da smo na pravi poti s tem. Vendar pa gospa poročevalka omenja, da mladoletniki še vedno niso dovolj zaščiteni, kar zadeva škodljive vsebine. Izpostavlja vprašanja reklam, oglasnih sporočil, ki jih je treba še bolj regulirati. Treba je uvesti mehke ukrepe ali kodeks ravnanja na ravni držav članic, kar zadeva škodljive reklame in oglasna sporočila. Zlasti, ko gre za presladko ali preslano ali premastno hrano. Veliko raziskav kaže, da je to škodljivo za zdravje otrok, da ima to lahko za posledico diabetes ali debelost. Zdravniki prav tako opozarjajo, da je lahko debelost ena največjih težav Evropske unije v prihodnosti, tako da moramo to ustaviti. Mogoče morajo nekateri samo prenehati jesti in uživati meso, tako kot jaz. Naslednji pa je gospod Koferati. Grazie, predsednik. Tema della libertà di stampa. Hvala, predsedujoči. Vprašanje svobode tiska je izredno pomembno vprašanje, zelo občutljivo in zapleteno, tudi zato, ker se relativne omejitve pojavljajo na različnih ravneh in jih ni vedno enostavno razpoznati, če se stvari samo površinsko obravnavajo. Določene realnosti skrivajo tudi različni zakonodajni ukrepi, kot je bil pri, primer na Mačarskem. Tudi druge svoboščine se um, onemogočajo z drugimi ukrepi. Pa spet tretje svoboščine ki so onemogočene zaradi konflikta interesov med tistimi, ki mm, upravljajo del telekomunikacijskih naprav in drugimi, ki upravljajo uh, politike uh, za to področje. S tem smo se soočali večkrat tudi v moji državi. Uh, Kakorkoli, danes večji del komunikacije poteka preko omrežja in e, svetovnega spleta in zato moramo začeti tam e, in omogočiti dostop vsem, ter se tukaj ne ustavljati ob tradicionalnih omejitvah. Hvala lepa, gospod Kelly. No. Brez dvoma je eno temeljnih načel demokratič, demokratične družbe svoboda medijev. Vsi se s tem strinjamo, to je zelo pomembno. Tudi, z Evro, tudi znotraj Evropske unije želimo zagotoviti najviše možne standarde na ravni EU in na ravni držav članic. Sveda pa imamo tukaj več plati zgodbe, gre za različne medije, uh, včasih uredniki ali lastniki nadzorujejo vsebine, nadzorujejo posamezne novinarje, tiskane medije, radio in televizije. Po drugi strani pa tudi velja, da svobodo prihaja tudi odgovornost in da je treba paziti, kako se poroča tudi tukaj v Evropski uniji. Nekateri mediji so pristranski, neprofesionalni in poročajo na negativen način. Zato moramo zagotoviti pošteno igro in najviše možne standarde, tako za svobodo, svoboščino in za svobodo govora, pa tudi avtoriteto in spoštovanje storitev. Hvala lepa. Zdaj pa gospoda Ančila. Linda. Toate țările europene care au aderat sau doresc să adere la Uniunea Europeană trebuie. Hvala lepa. No, Tisti, ki se pridružujejo Evropske unije, morajo spoštovati Köbenhavenske kriterije in tudi listina o temeljnih pravicah v točki 11 govori o pluralizmu in pluralnosti medijev. Mediji, ki se financirajo iz državnega proračuna, so zelo pomembni. Imajo institucionalno dožnost, da javnosti zagotavljajo ustrezne, zanesljive informacije in morajo biti nepristranski, neodvisni in ne smejo potleči zunanjemu vplivu, ki je politične narave. Tudi zasebni mediji imajo, tudi zasebni mediji imajo podobne obveznosti. Prav tako morajo zagotavljati zanesljive informacije, igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju poklicne neodvisnosti od agencij. Želim se zahvaliti poročevalki za to poročilo. Ne nazadnje, gospod Tavares. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegica Renata Weber je opravila odlično svoje delo na, tej poroči, na tem poročilu o določitvi standardov za svobodo medijev. Namreč, še vedno ni take um, realnosti v medijih na terenu, tudi Lizmonska pogodba ni tega tako predvidela in uh, opazili smo, da na terenu celotna medijska sfera uporablja razpravo o evropskih temah eh, zato, da sporoča demokracijo in to, kar v njej deluje. Vsekakor, Evropska unija ima interes, ima povpraševanje potem, da bi imeli bolje urejeno zakonodajo za področje medijev. Prepogosto namreč zapopadamo prevelikemu številu argumentov, ki se opirajo zgolj na načelo subsidijarnosti. In zato ne moremo veliko prispevati k resnično neodvisnemu novinarstvu v državah članicah. Hvala lepa. Zdaj pa gospod komisarka, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala Renati Weber za njeno poročilo. Hvaležna sem njej in drugim poslancem in poslankam danes večer za to, da so predstavili svoja stališča med to razpravo. Res se veselim glasovanja jutri, kajti to pomeni, da. Če bo tak tudi končni rezultat, imamo perspektivo. In to je ključni prispevek, gospod predsedujoči, k našemu poglobljenemu razmisleku o tem, kako naj se zagotovi spoštovanje medijske svobode in pluralnosti medijev po vsej Evropi. V zadnjem tednu smo naprimer videli v ZDA, da se prav tako soočajo z velikimi izzivi, kar zadeva ustrezno zaščito novinarske svobode. In tokrat ni prvič, da razpravljamo o svobodi medijev in tiska v tej dvorani, v tej hiši. Prav je, da povemo, da je to eden temeljnih elementov naše demokracije. Tudi komisija je prijela številna vprašanja glede držav, ki ne obravnavajo ustrezno teh vprašanj, ali potem lahko interveniramo, ali lahko posežemo, lahko, vendar potrebujemo instrumente in zato morajo biti jasne tudi odgovornosti in pravice. Zato sem vesela, da smo imeli to razpravo. Poročilo, ki je bilo predstavljeno, predstavlja tudi konkretne ukrepe in predloge in nam omogoča, gospod predsedujoči, da vodimo načelno razpravo z državami članicami in vsemi deležniki. Zato, da se bomo skupaj odločili, katere ukrepe je treba izvesti in kdo jih mora izvesti, potrebujemo troje. Jasno nam biti, morajo biti pristojnosti na ravni Evropske unije, pristojnosti za delovanje. Kot drugo, razmisliti je treba o tem, kako naj kar najbolje uporabimo te pristojnosti In kot tretje, potrebujemo politično voljo na strani držav članic, da opravijo tisto, kar morajo. Saj je to igra nas vseh. Veseli me, da je irsko predsedstvo pokazalo to zavezanost temu cilju in prepričana sem, da bo tudi litvansko predsedstvo, ki prihaja za irskim, nadaljevalo po tej poti. Že pred časom sem tudi povedala, da neodvisna skupina na visoki ravni, ki jo vodi nekdani predsednik Latvije, naj obravnava ta vprašanja povezana z svobodo medijev in pluralnostjo medijev. Skupina je pripravila obsežno poročilo s 30 priporočili. Nekatera teh so podobna tem, ki jih predlagate tudi vi, gospa Weber, v svojem poročilu. Naj poudarim, da že delujemo na nekaterih izpostavljenih področjih, tako kar zadeva na podlagi priporočil skupine na visoki ravni, kot na podlagi predlogov iz poročila gospe Weber. Zavezali smo se, da bomo izvedli orodje za spremljanje pluralnosti medijev na podlagi proračuna Evropske unije. To orodje nam bo omogočilo boljši pogled v to, kje je pluralnost medijev v Evropski uniji ogrožena. Obenem pa bomo lahko izvedli tudi pilotni projekt glede pilotnega centra za svobodo tiska in medijev. Načrtujemo tudi izdajo povabila za predloge, torej neke vrste javni razpis za posvetovanje na področju svobode tiska in medijev. Zato potrebujemo posvetovanje vseh deležnikov. Dve javni posvetovanji smo že začeli nedavno. Prvi ima za cilj prijeti povratne informacije na poročila in priporočila skupine na visoki ravni in drugo posvetovanje ima za cilj zbrati stališča neodvisnih regulatornih organih o organih, ki se ukvarjajo z audiovizualnimi storitvami in zlasti želimo tukaj izpolniti zahteve 30. člena AVSD. Poročilo Renate Weber prihaja ob pravem času, v tistem času, ko potrebujemo nove ideje za našo razpravo. Čas ne bi mogel biti primernejši za to poročilo. Potem, ko bomo zaključili s temi posvetovanji, bomo dobili boljši pregled in v pogledu to, kaj moramo narediti. Tako da bomo imeli kmalo ponovno priložnost govoriti o konkretnih ukrepih in upam tudi o konkretnih rezultatih za obrambo oziroma za zaščito medijske svobode in pluralnosti medijev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka, vam in vašemu osebju za zanimive odgovore. Hvala kolegom in hvala gospe Weber za res izjemno zanimivo poročilo. Želi še kdo besedo? Se mi je zdelo, da sem videl nekaj rok. Če ne, hvala, zaključujemo razpravo. Glasujemo jutri ob 12.30. Naslednja točka je poročilo gospoda Borisa o upravi direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. 4 minute ima na voljo gospod poročevalec. Izvolite, gospod Boris. Najlepša hvala, gospod predsedujoč.